Spoštovana gospa poslanka, prosim vas. Señora presidenta. Gospa predsedujoča. Señora presidenta. Igen, képviselőasszony, folytassa. Izvolite. Gospa predsedujoča, prosim, da zagovarjate tiste, ki imamo pravico do govora. Ta skupina ni razložila, zakaj želijo prekiniti razpravo o Burundiju, čeprav tam ljudje umirajo za, za to, da bi končno uvedli demokracijo. To je res sramota za Evropski parlament.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 pogojev za to niso uspeli spostaviti, ni bilo mogoče. Volitve so zelo pomembne za državo, vendar pa tudi za celotno regijo. Zato bi rada čestitala našemu predstavništvu, našemu predstavniku, veleposlaniku, gospej visoki predstavnici in našemu kolegu Davidu Martinu za upravljeno delo, ki so ocenili situacijo, ki vlada v tej državi. Gre za preganjanje predstavnikov opozicije, popolno blokado svobodnih medijev. Gre za situacijo, ki je resnično resno umrlo že več kot 40 ljudi. 100 tisoč je beguncev, ki so zbežali v sosedne države zaradi strahu pred represalijami. To vse je povzročil predsednik. Predsednik, ki je kršil sporazum iz Aruše, ki meni, da je njegova lastna politika in politična karijera bolj pomembna kot življenja lastnih državljank in državljanov. Ustava ne velja več, ravno tako ne veljajo več sporozumi za rušje. Evropska unija mora biti trdna. Če se odločimo, da predsednik ne more več kandidirati, potem ne more več kandidirati. Zato je nedopustno, da se situacija zaostruje, ki je nismo uspeli zaustaviti ne mi, ne OZE, ne Afriška unija. V Burundiju ljudje umirajo. Čeprav se vam to zdi smešno, kolegi iz EFDD, vendar pa se to resnično dogaja. Moramo ukrepati in to hitro. Osredotočiti moramo našo finančno pomoč zato da podpremo civilno družbo. Vse tiste, ki se borijo za to, da bi se sporazum za rušenje spoštoval. Torej, evropska finančna sredstva morajo podpreti civilno družbo. Sprejeti moramo tudi sankcije, prekiniti vize in eh, blokirati tekoče račune političnih elit, ki ovirajo demokracijo. Mislim, da če je kdo v Burundiju videl današnjo razpravo, nas mora biti sram. Ljudje, ki zlorabljajo poslovnik in eh, blokirajo razpravo kot, kot je takšna. To so ljudje, ki ne verjamejo Evropsko unijo, ki ne verjamejo v demokracijo, ki se smejijo, ki kričijo za to, da blokirajo razpravo, ki bi jo morali na dostojen način voditi tukaj v Evropskem parlamentu. Upam, da v Burundiju vedo, da nas je vseeno kljub samo veliko, ki zagovarjamo vrednote Evropske unije, ki zagovarjamo solidarnost do ljudi v državah, ki trpijo. Najlepša hvala, gospa Valenciano. Najlepša hvala za vašo izjavo. Naslednji je gospod Telička za eno minuto najlepša hvala gospa predsedujoča najprej bi se rad opravičil obiskovalcem na tribuni za to kar so videli tukaj to je najboljši primer politične kulture in sam sem zagovarjal razpravo o Burundiju, gre za resno razpravo, sem bil pa imenovan za fašista. Gospod komisar, čisto na kratko, dobili smo relevantne informacije in vidimo, da se Evropska unija trudi za ukrepanje. Zelo bi bil vesel, če bi gospej Mogherini predali ukrepe v okviru skupne zunanje varnostne politike, ki bi jih lahko izvedli za to, da resnično pritisnemo na režim na predsednika, da se situacija ne poslabša. To sem pričakoval v vaši predstavitvi. Seveda zaupam vam, da boste predali to sporočilo visoki predstavnici, da boste storili vse, kar lahko, zato, da bomo preprečili poslabšanje teh razmer v Burundi. Najlepša hvala. Sepan, um... Najlepša hvala. Naslednja ima besedo gospa López Brmejo za eno minuto. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Situacija v Burundiju je zelo resna. In kot veliko krat se zgodi v Afriki, eh, da mediji pozabijo na krizno situacijo v Afriki. V samo nekaj mesecih so sosedne države prejele več kot 100 tisoč beguncev, ki bežijo zaradi politične nestabilnosti v Evropski uniji, ki je trdnjava, ki ne daje azilov svojim sosedom, mora ukrepati svet krvavi zaradi neokrepanja Evropske unije. Nujno potrebujemo finančne, tehnične in eh, druge možnosti za to, da podpremo agencije, ki delujejo na terenu. To je nujno potrebno, vendar pa to ni dovolj. Ne moremo še naprej dopuščati, da so komercialni in geostrateški interesi bolj pomembni kot demokratične in mirovne želje Afričanov. Kaj ti sredstva namesto da bi pretekala v Afriko, pretekajo na drugo stran z, zaradi kupovanja orožja. Evropska unija mora podpreti tudi Afriško unijo, ki želi posredovati za doseganje miru. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Sargentini za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča kdo bi si mislil, da bi toliko ljudi zanimala razprava o Burundiju. Videli smo vsaj nekolično mero zanimanja za to razpravo in zato sem zelo zadovoljna. Želela sem sodelovati v opazovalni misiji z Davidom Martinom, ko so zadeve še kazalo dobro, vendar pa so se v nekaj dneh stvari postavile na, na glavo in prišlo je do nasilja. 29. junija naj bi bile parlamentarne volitve in sedaj vse kaže na to, da do tega ne bo prišlo ne bi bilo nemogoče, da bi odšli na opazovalno misijo. Teoretično bi bilo to možno, vendar pa bo na volivni dan prišlo veliko, do veliko nasilja in zato naša opazovalna misija ne bi mogla opraviti svojega dela. Imamo begunsko krizo, v tej državi obstaja milica, ki izvaja veliko nasilja in ustrahovanja. Vprašanje je, kaj lahko storimo glede te milice. Vprašanje je, kaj lahko storimo v primeru, ko so zadeve išle izpod nadzora. To se mi zdi obžalovanja vredno, vendar pa se mi vseeno zdi, da ne bomo mogli izvesti opazovalne misije. Najlepša hvala. Besedo ima gospa McKeven za tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada pridružila gospe Valencijano glede tega, kar je uh, dejala. Imamo kolege, ki govorijo o svojih starih starših pred 50 leti v Evropi, vendar pa se bojim, da še vedno obstaje kršenje človekove pravice, mučenje, nasilje in to v Burundi. O tem moramo govoriti sedaj. Zanima me, kaj si mislijo Burundici, ko vidijo razpravo o resni situaciji v njihove državi, ki se zlorablja za doseganje političnih ciljev in interesov ljudi na tisti strani. Upam, da boste resno premislili o tem in mogoče pomislili na ljudi v Burundi, za katere je ta razprava izjemno pomembna. Gre za njihovo državo, za njihove želje, za to, da bi živeli v demokraciji, um, v kateri in mi na srečo lahko živimo. Zelo Dobro izjavo ste dejali, gospod komisar, in zelo natančno opisali situacijo v Burundiju. Kar smo na zadnje razpravljali v Burundiji, se zdi, da se zadeve niso izboljšale. Kot predsednica odbora za razvoj sem prijela pričanja ljudi na terenu o kršenju človekovih pravic, o milicah, ki povzročajo nasilja, o ustrahovanju, o vsem tistem, kar so omenili tudi naši kolegi obstaja veliko trpljenja zaradi nestabilnosti v tej državi. Ljudje, ki bežijo preko meja. Zato sem zelo vesela, da smo povečali humanitarno pomoč, kljub temu, da UKIP misli, da to ni potrebno. Povečali smo humanitarno pomoč za Kongo, za Ugando, ki so sprejele begunce. Evropska unija je največja darovalka v Burundiju, ki je na 128. mestu eh, na lestvici razvoja. Sedaj se tukaj ljudje sprašujejo, naj še naprej pomagamo tej državi v tej situaciji. Sama mislim, da revni ne bi smeli plačevati ceno zaradi neuspeha in napačnega delovanja njihovih vlad. Vendar pa moramo opomniti Burundice glede obvez, ki jih mora spoštovati, da spoštuje človekove pravice. Spomniti jih moramo na to, da je svet 18. maja že sprejel sklep na to temo. Jasno mora biti, da moramo storiti vse, kar lahko, zato ker si želimo, da bi prišlo do volitev. David Martin, glavni opazovalec, je bil pohvaljen, sodeloval je z drugimi kolegi, želimo si volitev, želimo si demokracije v Burundiju in to v dostojnih pogojih. Nekaj tednov še imamo, da stvari popravimo, zato upam, da burundijska vlada posluša današnjo razpravo in da bodo ukrepali tako, kot je potrebno. Najlepša hvala. Pa se nam kje piše, da so večer. Najlepša hvala. Naslednja je gospa. Becerra za eno minuto. Gospod predsednik, gospod komisar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Ruanda, decir, la... Torej, Burundi naj bi bila naslednja Ruanda. V Burundiju je v državljanski eh, vojni umrlo več kot 300 tisoč ljudi. Več sto tisoč ljudi se je selilo. Je Burundi res nova Ruanda? Obstajajo podobnosti? Predsednik želi nadaljevati svoje predsedovanje, čeprav je to v nasprotju z burundijsko ustavo. Lahko Evropska unija kaj stori, lahko ukrepa. Genocid v Ruandi ni bil samo etnično sprožen, ampak tudi politično. Kofi Anan, je takrat eh, neuspešno skušal preprečiti genocid in preganjanje na tisoče eh, žensk, moških in otrok. Če ne bi ukrepili, ukrepali, bi storili napačno. Če bi zopet eh, pozabili na to, da moramo ukrepati, bi storili in zakrivili zločin. Najlepša hvala. S tem smo zaključili seznam govornikov poslancev. Sedaj gremo na sklop KHDI. Gospod Kaputo je prvi. Izvolite. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes popovdne razpravljamo o situaciji v Burundiji, ki je zelo resna. Januarja je režim aretiral veliko novinarjev in pred kratkim je predsednik zapustil državo in kazalo je, da bodo volitve potekale v pečatu nasilja. Več ljudi je bilo aretiranih in več sto tisoč ljudi je že zapustilo Burundi. Več nevladnih organizacij je že izrazilo svojo skrb zaradi želja predsednika, da bi še tretjič kandidiral na volitvah. Veliko kritik smo slišali tudi iz drugih afriških držav v OZN-u. Evropska unija mora biti jasna in glasna in zagotoviti, da bomo zaustavili ta začaran krok nasilja. Najlepša hvala, naslednji je gospod Marija. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Zopet opazujemo, kako se odvijajo dogodki v Burundiju. In predsednik se je odločil, da bo še enkrat kandidiral, kar je v nasprotju z ustavo in sporozumom iz Aruše. Prejšnji teden je prišlo do poskusa državnega udara, več kot 100 tisoč ljudi je zapustilo državo in se zateklo v sosednje države. Preganjajo um, predstavnike opozicije, ni nobenih demokratičnih eh, garancij. Obstaja tudi nasilje in preganjanje nasprotnikov. Mi mislimo, da bi mednarodna skupnost in Evropska unija zavzeti pobudo. Evropska unija mora povezati humanitarno pomoč s to situacijo in ponuditi tudi pomoč za begunce. Najprej hvala, gospod Jakoč. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, spoštovani gospod eh, komisar, pravo vprašanje je samo eh, eno. Ali eh, smo na pragu državljanske vojne, in eh, na pragu možnosti, da ta eh, kaos, ki obstaja v Burundiju, da se leta razširi še na druge države. To je tisto vprašanje, ki se je potrebno zastaviti. In še drugo vprašanje, kakšne mehanizme imamo na voljo, kaj lahko naredimo, da preprečimo novo državljansko vojno v Burundiju in širjenje tega konflikta na sosednje države, eh, kjer bodo tudi k malu volitve. Seveda moramo narediti vse, da sedanji predsednik ne kandidira več in da se eh, lahko Burundi vrne in eh, da vse to pozitivno vpliva tudi na sosednje eh, države Burundija. To je možna, edina možnost, če ne želimo, da pride ponovno do državljanske vojne. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Frunzulika. Še nam, eh, medam prezident. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. V Afriki se zgodovina ponavlja. Še en predsednik, ki se sooča s koncem eh, svoje moči, želi spremeniti ustavo, da bi lahko ohranil svoj položaj. Rezultat je upor, državni udar ali civilna državljanska vojna v Burundi prihaja do preganjanja novinarjev, svobodnih medijev, še posebej tednika Vaku, kjer so mm, napisali, da morajo ohraniti odpor ne glede na aretacije in preganjanje kolegov. To ni dopustno ne iz geopolitičnega vidika, ne z vidika humanitarne pomoči veliko ljudi trpi zaradi lakote ljudstvo, je eh, že eh, na kolenih. Gospa Mogherini mora vedeti, da je sedaj trenutek za to, da Evropska unija ukrepa in da konča s to zelo grozno situacijo v tej državi. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Arena. Euh, ja, torej pridružujem se vsem tistim kolegom ki so izrazili solidarnost uh, do uh, burundijskega naroda. torej uh, odločitev da se preloži volitve za mesec in pol ni zadovoljujoča in to zato ker um, niso sploh eh, izpolnjeni eh, pogoji, eh, osebnih izkaznic ljudje sploh nimajo in tudi politične prioritete sploh ni. Torej, mednarodna skupnost mora delati skozi diplomatske kanale, pa tudi drugače. Moramo preusmeriti pomoč torej, civilni družbi, pa tudi treba je vzpostaviti eh, individualne kazni, se pravi, treba je zamrzniti njihov eh, kapital in pa jih dati na seznam oseb, ki ne dobijo vizumu. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Bogdanu. Vidim, da ste zopet v dvorani. Torej, imate besedo eno minuto. Gospod Bogdan io farò un intervento un po' in controtendenza rispetto agli altri perché. Ja, torej, eh, moram reči da v nasprotju s tem kar so povedali kolegi mislim da je evropejcem malo mar za burundi eh, evropejci želijo delati to kar je za njih dobro torej vi govorite o mrtvih v Burundi, ampak zakaj ne govorimo o samomorih v Evropi, eh, o gospodarstvu v Evropi, o grozni situaciji vseh teh priseljencih, ki pristajajo na naših obalah, pa ničesar glede tega ne naredimo. Zakaj govorimo vse čas eh, o eh, reševanju oseb v sredozemlju nikoli nismo ničesar naredili, naprimer za uh, nezakonite priseljence v Burmi. Zakaj več čas samo govorimo o tem, kaj je treba narediti, če nikoli ničesar nič ne naredimo? Torej, briga nas Burundi, zakaj govorimo o Burundi, želimo uh, prihodnost za Evropo, sram naj vas bo. Dobro, s tem uh, zaključujemo to razpravo. Sedaj pa dajem besedo komisarju Navračiču, ki bo govoril v imenu komisije in odzval se bo na vaše prispevke. Spoštovani poslanci, mislim, da moramo podpreti uh, narod v Burundiju, zato ker je situacija tako zapletena in tako grozna. Razumem vašo zaskrbljenost, odprt sem za vaše predloge, posredoval jih bom gospe visoke predstavnici Mogherinjevi. Ampak ker je se situacija tako hitro spreminja in je tako negotov rezultat, vsaj ta trenutek, moramo obravnavati vse možne scenarije in vse možne opcije. Specifično to pomeni, da moramo upoštevati posvetovanje eh, po členu 96 sporozuma iz Kotonuja, torej treba je predvideti možne ukrepe, tudi individualne ukrepe, pa tudi finančno pomoč. Prav tako moramo upoštevati tudi možnost, da se uporablja ukrepe CFSP kot možne ukrepe, kot je to predlagal med drugim tudi gospod poslanec Telička, ampak moramo dati prednost mirni rešitvi in pa političnemu dialogu. In zato moramo podpreti regionalne napore, napore Afriške unije, ki si prizadevajo za takšno rešitev. Prav tako moramo tudi spremljati situacijo v vseh eh, svojih razsežnostih. Prepričan sem, da se boste strinjali s tem pristopom. Veselim se še naprejšnjega dialoga z vami in eh, cenim vlogo parlamenta pri eh, tem pomembnem vprašanju na mednarodni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu komisarju. Spoštovani